J'ouvre donc notre euh, séance. Odpiram današnje zasedanje, ki je posvečeno Mariju Montiju in njegovemu poročilu. Zahvaljujem se mu za njegovo prisotnost. Skupaj s tistimi kolegi, ki so bili člani skupine na visoki ravni, tu imamo v mislih Alna Lamasurja, pozdravljam tudi Ivajla Kalfina in gospoda Frhoštata. Eh, torej, oni so sodelovali v skupini na visoki ravni o lastnih virih, s katerimi razpolaga Evropska unija. Kar zadeva dnevni red, naj vam povem, da so točke 4, 5 in 6 predstavljene, ker so se zgodile novosti na strani sveta. Gre za revizijo večletnega finančnega okvira do 2020. Italija je ohranila svoj pridržek na zasedanju sveta 13. decembra in v teh pogojih je potrebno upoštevati to in uh, videti, kaj, kako se bo odzvala malteško predsedstvo. Povedal sem že, eh, da so se koordinatorji 8. decembra odločili, da bi pripravili poročilo o skupni davčni osnovi za obdavčitev pravnih oseb, poročevalec pa bo iz vrst SND. Na sestanku 9. januarja pa je velika večina koordinatorjev bila zadovoljna s komisarjem Oettingerjem in je izdala mnenje, da je primeren za razširitev resorja. To so torej informacije, ki sem vam jih želel posredovati. Zdaj pa bomo prisluhnili Mariju Motiju. Želim izpostaviti eh, politični pomen te skupine na visoki ravni in eh, parlament ter odbor za proračun vlagata veliko energije v to, da bi eh, vse seznanili s tem poročilom. Večletni finančni okvir je bil sprejet z dvojnim pridržkom, namreč da naj bi izvedli umestno oceno. Drugi pogoj pa je bil, da se preuči možnost lastnih virov za to, da bi prilagodili financiranje proračuna. To je torej bistveni vidik, ki je tudi danes predmet razprave. Končno poročilo skupine je bilo eh, poslano članom v pogled, objavljeno bo naslednji torek. In pravzaprav bo postalo javno že danes, glede na to, da je naše zasedanje javno. In Marijo Monti bo potem takoj po našem zasedanju tudi tisko predstavil svoje poročilo. In obveščam vas, da bodo koordinatori zasedeni ob 11.30 danes. E, gospod Vrhovštad in gosp, e, eh, kolega nas bosta zapustila ob 10.00, ker. E, morate sodelovati na zasedanju v zvezi z Brexitom in hvala za vajno udeležbo. Zdaj pa kar dajem besedo Mariju Montiju. Gospod predsednik, člani in članice odbora za proračun, rad bi se vam zahvalil, gospod predsednik, za vaše povabilo in za vaše uvodne besede. Odbor, ki mu predsedujete, je imel pomembno vlogo in bo nedvomno tudi prihodnje imel pomembno vlogo pri nadaljem delu na tem področju. Ni Eh, povsem skladno s prvotnim načrtom, ampak vendar ne mislim, da je zelo primerno, da današnje eh, izredno zasedanje odbora za proračun eh, predstavlja prvo priložnost, da javno razpravo o končnem poročilu in priporočilih skupine na visoki ravni za lastne vere. Konec koncev je prav tu v Evropskem parlamentu in zlasti v odboru za proračun eh, nekako eh, vedno obstajalo zavedanje glede pomembne vloge lastnih sredstev. Zelo dobro se zavedate pomena prihodkov v, za proračun, ne samo izdatkov. Veste, kako pomembno je to za finančno arhitekturo Evropske unije in za večletni finančni okvir. Poleg tega pa se zelo dobro zavedate tudi, kako to vpliva na institucionalno ravnovesje v Evropski uniji ter kako to vpliva tudi na verodostojnost Evropske unije in zaupanje v Evropsko unijo, da je bo sposobna izvajati svoje politike in doseči svoje cilje. Nobeno na ključje ni, da je vzpostavitev da je pobudo za vzpostavitev skupine na visoki ravni dal ravno Evropski parlament v okviru pogajanja na večletnem finančnem okviru. In še toliko bolj pohvalno je, da ste vi kot Evropski parlament za člane te skupine imenovali nekatere eh, najbolj vešče strokovnjake za vsa področja evropske pristojnosti in še posebej za to področje, tako da bi res se najlepše zahvalil Alanu Lamasurju, Gijo Frhofstatu in Ivajlu Kalfinu, ki so vsi zelo dejavno in zelo potrpežljivo ter zagnano prispevali k prizadevanjem te skupine. Gospod predsednik, v tem procesu ste tudi vi igrali ključno vlogo v številnih javnih razpravah, na številnih konferencah. Vedno ste jasno posredovali sporočilo o tem, kako zelo je Evropski parlament eh, zainteresiran za to temo. Rad bi se tudi zahvalil parlamentu za to, da je dal naši skupini na razpolago določene upravne zmogljivosti in sodelovanje v medinstitucionalnem sekretarijatu je bilo, kolikor vem, zelo plodno eh, in mislim, da je to res vzor tega, kaj je mogoče doseči s pragmatičnim pristopom. Tako da se po tej plati želim zahvaliti vodji projektne skupine za eh, lastne vire Anne Montagnon. In še politična poanta, če dovolite, gospod predsednik, skupina je bila vzpostavljena kot e, neka združba visokih politikov z različnimi izkušnjami, ki vsi že imajo vidne politične vloge in odgovornosti v evropskih institucijah in državah članicah. In dejstvo, da je vsaka od teh institucij imenovala tri člane skupine, je pomenilo, da je tudi eh, nekako institucionalna pripadnost ter eh, institucionalni vidik odigral pomembno vlogo. Vendar pa naj izpostavim, da zaradi eh, sožitja v skupini je bilo mogoče priti do sklepov, ki so bili pravzaprav sprijeti soglasno. Pripravili smo devet priporočil, ki smo jih soglasno podprli. Eh, izjemo je samo eh, eno od devetih priporočil, kjer boste našli opombo pod črto strani enega od članov skupine. Tako da mislim, da je to pomembno sporočilo za vse tri institucije, eh, tudi za prihodnje razprave, kaj ti po zelo tehtnih izmenjavah mnen, ki so trajale dve leti v tej skupini, in po posvetovanju številnimi zunanjimi sogovorniki so ljudje, ki so delovali v lastnem imenu, pa seveda se zavedali tudi odgovornosti, odgovornosti do svojih institucij, prišli soglasno do eh, zaključkov glede teme, ki je bila zelo sporna zlasti v odnosu med parlamentom in svetom. Zdaj pa na kratko Eh, naj izpostavim glavna sporočila. Poročila. Začel bom ne s kritikami na račun tega, kaj je narobe z lastnimi sredstvi, temveč s prednostmi teh sredstev in s tem, kaj dobro deluje. Naše poročilo eh, v več poglavjih eh, obravnava ta vidik in zdijo se mi pomembna, ker so odraz našega medinstitucionalnega soglasja. Če bi ustrajali samo pri pomankljivostih, bi nedvomno takoj eh, sprožili nesoglasje pri številnih deležnikih in bi zmanjšali možnost, da bi nas ti jemali resno in da bi uspešno zaključili delo. Eh, zato smo tudi izpostavili glavne prednosti sedanjega sistema, načelo eh, ravnovesja, ki pomeni, da je proračun vedno uravnotežen, splošne določbe glede proračunske discipline eh, pri lastnih sredstvih in pri večletnem finančnem okviru, ki predstavljata okvir za proračun. Potem so tu tradicionalna lastna sredstva, carine, ki so pravzaprav neko, eh, neko zor tega, kaj bi morali biti skupni eh, viri, potem prihodki na podlagi eh, BNI kot neko eh, eh, sredstvo za zagotavljanje ravnoteža, ki predstavlja stabilen vir prihodkov in kakršenkoli nov prihodek bi nadomestil sedanje prispevke, vsaj deloma, na podlagi BNI. Naš pristop je bil uh, namenjen temu, da razširimo uh, pogled uh, preko nacionalnih uh, finančnih ministrstev, preko uh, dela v Bruslju in Štrasburu. Razmišljali smo tudi o tem, bi, zakaj bi se lastna sredstva lahko uporabljala poleg financiranja evropskega proračuna. Uh, ter razmišljali so seveda tudi o politični razsežnosti. V tistem delu poročila, ki je namenjeno pojasnitvi pojmov, eh, mislim, da besedilo nikakor ni eh, predavateljsko ali profesorsko obravnavano, kajti eh, koristno je, da najprej povemo, da z lastnimi sredstvi ne moremo rešiti vseh problemov. E, zamud pri plačilih ali demokratičnega primankljaja ne moremo rešiti samo z drugačno strukturo proračunskih prilivov. Moramo biti seveda zelo previdni tudi pri uporabi terminologije, ki bi lahko bila provokativna. Poročilo predvideva določene delovne definicije tega, kakšni bi lahko bili dejanski viri sredstev in pojasnuje tudi pravni status lastnih sredstev. Pojem evropske dodane vrednosti ni nov, ampak ga ne smemo pustiti ob strani, kajti je dobra smernica, dobro vodilo in je tudi merilo verodostojnosti evropskega delovanja kaj ti tisto, kar je bilo najboljše pri našem delu, je bilo, da ste nam naložili, da e, preučimo obstoječe prilive Evropske unije, ampak zaradi logičnih in političnih e, odnosov med Evropske unije, tem delom in drugimi prilivi, ter tudi odnosa med prilivi in izdatki, ter tudi zaradi povezav med proračunom kot celoto ter rezondetra Evropske unije, vse to so stvari, ki so se tu zelo jasno eh, izrisale in prikazale. In ni šlo za nek poskus, da bi razširili svoj mandat, ampak je šlo v večji meri za poziv vseh treh institucij. Kadarkoli smo se z njimi srečali za posvetovanja, so nas pozivali, da naj upoštevamo še ta ali oni vidik, ki sicer ni neposredno vezan na lastna sredstva, ampak je tesno povezan z njim in ima pomembno vlogo pri teh vprašanjih. Želel bi izpostaviti tudi naslednje. Res smo prepričani, da bi morali eh, pojem žustre tur, torej eh, pravičen dobiček ali izplen, eh, pustiti ob strani in da to ne sme ustavljati naših razprav. Trenutno eh, mislim, da je vedno več razumevanja za to, da mora Evropska unija se soočati z aktualnimi izzivi eh, v povezavi naprimer z mobilizacijo naložb ali v povezavi z varnostjo in preseljevanjem. In mislim, da se mora evropsko financiranje osredotočati predvsem na skupno javno dobro. In s tem bomo pravzaprav naredili korak nazaj, pa tudi korak naprej. In zato pozivamo k bolj eh, klasičnemu pristopu. Eh, In Evropska unija tu ne sme biti samo nek mehanizem za prerasporeditev, temveč mora biti predvsem mehanizem, s katerim bomo za državljane zagotovili eh, dobrine in storitve javne, javnega značaja. Eh, in dobrine in storitve, ki so take, da jih danes ne morejo zagotoviti države članice same. In vse, kar se je zgodilo zlasti v zadnjih dveh letih v povezavi z različnimi krizami, eh, od katerih je vsaka predstavljala eh, nujno situacijo, istočasno pa je vsaka imela tudi neko, neke strukturne vzroke in nek eh, razlog, zaradi katerega je ostala prisotna dlje časa. Zaradi vsega tega smo se morali eh, ponovno lotiti razmisleka o tem, katere so javne dobrine, ki jih mora zagotoviti Evropska unija in kakšno financiranje mora biti podlaga za to. Tako da. bo potrebno tudi o pojmu javnega dobrega predvsej eh, poglobljeno razmisliti eh, o bližnji prihodnosti in med te dobrine sodi nedvomno tudi obramba. Nedavni članek v tisku je eh, naše delo eh, opredelil kot razstrupljanje eh, našega proračuna strupa justruture. To je ključno. Eh, ampak eh, res se moramo osredotočiti na skupne interese in koristi, na mesto, da se osredotočamo na to, da bi okrepili prerasporeditev in eh, zmanjšali nacionalne prispevke, namesto da se osredotočamo na naložbe v skupno dobro. Eh, vesel sem bil, ko je komisar Oettinger mislim, da je bilo to na predstavitvi v parlamentu pred nekaj dnevi, eh, ko je govoril o tem eh, in dal primer iz Baden-Württemberga, eh, ki ima tudi neposredne koristi iz skupnega trga in kohezijske politike ter strukturnih sredstev. Govoril je o tem, da se bodo pametne naložbe prej ali slej obrestovale in da to ne gre zgolj za vprašanje altruizma in to je pomembno. Seveda pa mora biti programi potrošnje tudi zasnovani tako, da služijo splošnemu evropskemu interesu. Zato, da ne bi bil predolg, eh, bi, če dovolite, eh, gospod predsednik, dal tudi nekaj časa ostalim kolegom iz skupine, da dopolnijo mojo predstavitev. Ne bom šel v podrobnosti glede tega, kakšni bi lahko bili novi viri lastnih sredstev. Lahko samo povem, da smo eh, izvedli eh, tehnično analizo, poglobljeno tehnično analizo vseh potencijalnih virov lastnih sredstev in smo jih razvrstili v skupine. Eh, Eh, najprej eh, potencijalni viri eh, lastnih sredstev v zvezi s fiskalno konsolidacijo skupnega trga in pa drugič viri povezani z energetsko, podnebno in prometno politiko. Morda bodo kolegi želeli temu še kaj več dodati. In zaključek, ki ga lahko ponudim, Eh, je eh, vezan tudi na vlogo Evropskega parlamenta. Danes do povdne, pred začetkom tega sestanka, sem posredoval kopijo poročila in priporočil predsedniku Šulcu in strinjala sva se, da je. Da objava tega poročila seveda ni konec tega procesa, čeprav bo to morda zaključek našega prispevka v tem procesu, ampak gre za nov mejnik in upam, da tudi novo gonilo v razpravah, ki so v teku. In želel bi eh, pohvaliti vse tri institucije, kajti pri tem delu so morda izumile nek nov format sodelovanja vseh treh institucij. Eh, kolikor vem, je v preteklosti bila vrsta zelo odmevnih sporočil v zvezi eh, poročilo v zvezi z finančno eh, in monetarno unijo, v zvezi s, s posledicami kriz in tako dalje. Ampak mislim, da je prvič tako politično kot tehnična skupina eh, bila sestavljena iz predstavnikov vseh treh institucij in upam, da čeprav Eh, trenutno ne želim eh, naložiti kakšne politične odgovornosti katerikoli od institucij. Upam, da se bo to izkazalo za nek uh, vzor za vzpostavitev nekega predhudnega soglasja med institucijami. E, tako, še enkrat se vam zahvaljujem, gospod predsednik, za Eh, vašo stalno in predano podporo našim prizadevanjem in hvala celotnemu odboru za proračun, za vlogo, ki jo boste tudi v prihodnje nedvomno še igrali. Najlepša hvala. Merci, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za to predstavitev. Vsi vemo, kako pomembno je to poročilo in njegova priporočila. In gre pravzaprav kot za neko skupno izjavo vseh treh institucij. Nedvomno bo eh, parlament izkoristil to sporočilo poročilo za eh, to, da naredimo korak naprej in eh, tudi v prizadevanjih, da bi bila Evropska unija bolj razumljiva tudi za državljane. Eh, predlagali ste, da bi trije kolegi, ki so sodelovali v skupini, tudi eh, dobili besedo. Najprej bom dal besedo gospodu Frhovštatu, ki mora ob desetih hoditi na konferenco predsednikov. Izvolite. No, najprej se opravičujem eh, gospodu Kalfinu in Alenu, da sem si prisvojil besedo pred njima, predstavljam sicer eh, najmanjši del parlamentarnega zastopstva, ampak eh, zahvalil bi se Mariju Moti in mislim, da lahko govorim v imenu parlamentarne delegacije, ko pravim, da eh, brez tvojega predsedovanja tej skupini ne bi dosegli takega rezultata in takega poročila, kajti ne smemo pocenjevati tega, kako težko je pripraviti tako poglobljeno poročilo o tako občutljivem vprašanju s sodelovanjem vseh treh institucij. Kajti, kot je povedal gospod Monti, postopek, ki smo mu sledili, bi lahko bil neka podlaga ali vzor tudi za druge pomembne reforme, ki jih potrebuje Evropska unija. Uh, daje nam reč možnost, da razumemo stališča eden drugega in namesto, da že od prvega dne eh, se vojskujemo, se lotimo skupnega iskanja eh, nekih eh, točk, glede katerih se lahko pri zadevi vsi strinjamo. Potem drugič, z vidika parlamenta lahko rečem, da To poročilo nedvomno velja za izhodišče za nov večetni finančni okvir, o katerem bomo govorili v bližnji prihodnosti. Hkrati pa mora služiti tudi kot izhodišče v pogajanjih o Brexitu, ki so v teku in v resoluciji, ki jo pripravljamo v parlamentu v zvezi s pogajanji o Brexitu. in o tem bomo govorili v parlamentu uh, konec februarja in marca. Uh, in to resolucijo bomo sprejeli potem, ko bo vložena prošnja za 50. Eh, člen. Mislim, da bi lahko del resolucije posvetili tudi temu poročilu, kajti. Tu smo pravzaprav upoštevali tudi to, kakšne bi lahko bile potencijalne posledice Brexita. In ena potencijalna posledica je, da ne bi bilo več eh, britanskega rabata. Če ne bi bilo britanskega rabata, tudi ne bi bilo drugih rabatov. To je vendarle logično. No, logika in politika nista vedno posem združljivi. Včasih eh, se lahko pojavi neka napetost med politiko in logiko, ampak to je zanimiv del tudi tega poročila, kajti eh, zapisali smo tudi, kako bi lahko pristopali do tega, kako obravnavati Brexit in kakšne bodo posledice za prihodnji večinti finančni okvir, eh, za rabat in tudi za prilive prihodnjega eh, večintega finančnega okvira. Tretjič, kar želim izpostaviti, je, da je to prvi poskus, za katerega sam vem, da bi bolje razumeli ali nekako omejili eh, moč žustretur, ki je zastrupljal, kot pravi Marija Monti, vse razprave v Evropski uniji, kadarkoli je govora o proračunu. Zakaj? To, kar smo vam predstavili in zlasti to velja za priporočilo številka 4, tu gre za predlog, ki pravi eh, BNI ki je pravzaprav neposredna subvencija držav članic Evropske unije, ni nujno, da izgine, moramo pa ga omejiti in ga nadomestiti ne z enim virom, ampak s košarico virov. E, in ta mora obsegati proizvodnjo, potrošnjo in onesnaževanje. In ta košarica mora biti sestavljena na tak način, da samodejno ustvarja ravnovesje na strani prilivov za različne države članice Evropske unije. Kajti, če obravnavamo proizvodnjo, je tu vrsta držav, ki bodo na račun tega plačevale več v proračun. Če uh, vključite potrošnjo, bo drug del Evrope uh, nudil več sredstev. In če vključimo še onesnaževanje, so tu morda še tretje države, ki bodo. Um, tu bolj na udaru. In zato bi bilo dobro vzpostaviti košarico, ki bi bila sestavljena iz več lastnih virov z področja proizvodnje, potrošnje in onesnaževanja in s katero bi samodejno vzpostavili ravnovesje eh, v katerem bi bilo manj potrebe po nekih eh, protivtežeh ali nekem eh, umerjanju, ampak če že potre, obstaja potreba po nekem umerjanju, mora biti to časovno omejeno in mora to izgiriti po določenem času. Kajti vedno je seveda v politiki eh, problematično to, da časih začasni ukrepi lahko postanejo večni. No, tu je bila tretja točka in pa četrta točka. Vidim, da E, ima Alan že pred sabo četrto prilogo poročilu in e, nedvomno je to tudi točka, ki se jo je vredno dotakniti. E, namreč v poročilu izpostavljamo tudi to, kako pomembno je ponovno spostaviti enotnost proračuna. Kajti četrta priloga je razpredelnica parlamenta. No in to je tudi razlog, zakaj smo ustrajali, da je potrebno to vključiti. Pojavljali so se določeni dvomi in določenih članov, ampak smo ustrajali in lahko potrecednik, da ta stran v poročilu bo tudi v tisti kopi poročila, ki um, ga bomo dostavili drugim institucijam. Najlepša hvala, Marijo, za vse delo, ki ste ga pravili. Veliko čast mi je bilo še enkrat sodelovati z vami pri tem dosejo. Najlepša hvala. Gigi. Hvala, Gi. Gospod Kalfin, izvolite. Thank you <coughs> very much, Mr. Chair. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam se želim zahvaliti predsedniku Montiju, ker je vodil naše delo. Z moje strani delo ni bilo težavno, kajti ozračje v delovni skupini je bilo zelo dobro in delali smo v skupnem duhu za to, da bi izboljšali evropski proračun, za to, da bi ta postal bolj transparenten, učinkovit eh, in bolj odgovoren. In mislim, da smo se tukaj vsi strinjali pod vodstvom našega predsednika in tudi dosegli dobre rezultate. No, eh, če sem začel zahvalami, bi se zahvalil tudi kolegom v parlamentu in pa sekretarjatu. Dve leti in pol smo se ukvarjali s tem, večkrat smo poročali, koordinirali različna stališča in mislim, da naša skupina oziroma zastopstvo parlamenta, da je naredilo vse za to, da bi naša institucija bila dobro informirana. Eh, vedeli smo, kaj se dogaja, kako se dogaja, o tem smo obveščali parlament in to je tudi predpogoj za dobre rezultate. Zdaj pa še nekaj eh, stvari, ne toliko glede vsebine poročila ampak eh, zadeve, eh, ki so vredne razmisleka. Eh, predstavljajte si, da je to poročilo scenarij, po katerem bo evropski proračun postal bolj odgovoren, bolje upravljan, bolj transparenten. In za cilj smo si zastavili, da bi vsaj polovica lastnih sredstev bila proizvedenih iz dodatnih virov, zato imamo tudi različne predloge. Eh, za njim je tudi dobra tehnična analiza. To, kar smo skušali doseči pri tem poročilu, pa je naslednje. To je zelo izvedljiv scenarij, ne spreminjamo pogodb, ne prenašajo se moči, ne gre za eh, prenos eh, torej, sil, spoštuje se načelo subsidijarnosti in upošteva se vse, kar obstaja v nacionalnih parlamentih, torej vse pomisle, ki smo tudi upoštevali in tukaj ni nobenih težav. Zato bi rekel, da ta scenarij, ki ga predlagamo, je izvedljiv. In če razmišljamo o tem, kaj bi lahko naredili v prihodnje, eh, vidimo, da bi to lahko bil dober instrument. Med poročilom in politikami pa obstaja še velik razkorak in eh, po tej poti moramo iti. Mm, seveda v sodelovanju med tremi institucijami, moramo pa tudi sodelovati z nacionalnimi parlamenti, z regijami, eh, z mediji, s strokovnjaki in tako naprej. Tako, da bo to temačno področje evropske politike razjasneno. Torej, davkoplačevalci morajo vedeti, zakaj plačujejo. Eh, morajo bolje poznati proračun. In to, da bomo ta scenarij izvedli v politiki, eh, mora potekati v sodelovanju z regijami in nacionalnimi parlamenti ter vsemi, ki vplivajo na javno mnenje. To je scenarij A. Ampak eh, razmislimo še mm, na drugačen način, ali je to vse, kar potrebujemo od evropskega proračuna. Če pogledamo na celoten sistem javnega financiranja Evropske unije, nacionalne proračune, evropski proračun, eh, če vključimo tudi področje, ki se bo eh, vsekakor pojavilo, eh, tukaj gre za lasten proračun oziroma fiskalno kapaciteto evroobmočja, proračun evroobmočja. V končni fazi vidimo, da so davkoplačevalci vedno isti in zato moramo o tem razmišljati tudi v širšem kontekstu. Namreč, eh, kako javne finance v Evropski uniji, ki jih spet plačujejo isti davkoplačevalci, kako te javne finance narediti bolj učinkovite. Tu je še en scenarij, ki se lahko razvije. Ne gre samo za vire, za sredstva in za izboljšave trenutnega proračuna. Spet moramo eh, razmišljati na malo neobičajen način, kako eh, zagotoviti, da državljani ne bodo deležni dodatnih bremen. Kako hkrati narediti finance bolj učinkovite in kako eh, zagotoviti, da bo denar dobro porabljen. Poleg tega pa je treba zagotoviti eh, državljanom tudi storitve, ki jih pričakujejo. Kaj lahko naredi evropski proračun? Tukaj imate politike, ki imajo dodano vrednost, eh, naprimer migracijska politika. Potem pa je tu še varnostna politika. Mislim, da nobena država tukaj ne bi mogla biti bolj uspešna, kot so naša skupna koordinirana prizadevanja. In če pogledamo, kako naj bi izgledale javne finance Evropske unije, tukaj imamo vprašanje euroobmočja, potem nacionalni parlamenti, nacionalni proračuni eh, v dopolnjevanju z evropskim proračunom, potem kakšna je fleksibilnost, kako se mobilizira evropski proračun za to, da rešuje probleme, ki se pojavljajo. Eh, tudi tiste, ki so se že pojavili v okviru trenutnega večletnega finančnega okvira. Sam bi si želel bolj ambicioznega scenarija. Drugi scenarij bi potreboval mogoče nekaj sprememb pogodb, mogoče tudi več političnih prizadevanj v državah članicah, ampak mislim, da bi ta prizadevanja šla v pravo smer. Vse to je izvedljivo. To, kar predlagamo, lahko tudi izvedemo. In mislim, da evropske institucije lahko gredo še dlje pri eh, razvijanju eh, javnih financ. E, tudi na drugih področjih. No, na koncu pa naj povem še nekaj o časovnici. Gi je ravno kar omenil Brexit. Mislim, da moramo upoštevati kar nekaj dejstev. Ta dejstva pa predstavljajo tudi e, ja, določene priložnosti. Vprašanje Brexita bo že samo po sebi dovolj težavno, predvsem z proračunskega stališča. Ne gre pa samo za to, gre tudi za vprašanje, kako izvesti eh, izhod Združnega kraljestva. Eh, upoštevati moramo voljo državljanov. Ne moremo preprosto reči, da so Britanci narobe glasovali, zato ker so bili zavedeni ali kaj podobnega. Treba je spoštovati njihovo voljo. In eh, proračun mora postati za davkoplačevalce bolj razumljiv. To pa pomeni tudi velike eh, reforme. Eh, številne države imajo podobno javno mnenje in zato um, je Brexit priložnost, da razmislimo o tem, kako eh, ljudem razložiti koristi Evropske unije. Brexit je torej pomemben dejavnik, potem pa še priprava na naslednji večletni finančni okvir. Kolikor vem, bo komisija leto začela eh, pripravljati delo eh, za naslednji večletni finančni okvir. Naslednje leto bo mogoče, eh, se bodo mogoče že začele razprave med vsemi tremi institucijami. Ne vem, ali bo ta zakonodajalec sprejel naslednji večletni finančni okvir. Mm, nov eh, zakonodajalec bi mogoče potreboval eh, dodaten čas, ampak v kontekstu večletnega finančnega okvira, torej naslednjega, bomo odprli še določena vprašanja. Zdaj imamo nekaj časa od danes do eh, sprejetja naslednjega večletnega finančnega okvira. Približno dve leti imamo in v teh dveh letih lahko razmišljamo o spremembah, ki bi morali biti bolj ambiciozne ali pa ne, če politična situacija tega ne bo omogočala. Rad bi se vsem zahvalil za podporo pri tem poročilu. Mislim, da bo to instrument, ki ga lahko uporabimo tudi za izboljšanje stanja javnih financ. Hvala. Hvala. Zdaj besedo dobi gospod Alan Lamasuo. Hvala. Tudi sam se želim eh, zahvaliti eh, Mariju Montiju, ne samo iz vljudnosti, ampak zato ker vsi vemo, da brez njega ne bi eh, nikoli prišli do tega besedila, ki je bil sprejet, kot je Mario Monti rekel, soglasno eh, z majhnim pridržkom oziroma majhno opombo pod črto eh, z dodatnim predlogom. To besedilo je politično zelo pomembno. Videli boste, da v priporočilih najdemo predloge, ki jih je podal parlament že pred nekaj leti. Poleg tega najdemo tudi številne predloge glede duha, glede vsebine. Eh, Janoš Levandovski je kot komisar za proračun eh, že podal eh, take predloge leta 2013 kot komisar. Vendar pa eh, s temi priporočili ni zavezan samo parlament, ni zavezana samo komisija, oziroma ti predlogi ne prihajajo samo od komisije in parlamenta, ampak tudi od sveta. Svet, eh, ki je eh, zavrnil leta 2013, da bi se odprl ta dosje, zdaj pa bo prisiljen v to, sploh v perspektivi naslednjega večletnega finančnega okvira. Rad bi vas spomnil, da ta temeljni dosije, o katerem sploh nismo veliko govorili v javnosti, v javnih razpravah, ta dosije ni bil prisoten. Torej, ta dosije, ki je tudi uh, ena šibkosti Evropske unije, kajti eh, Evropska unija financira vse več politik, vse večje ambicije ima. Uh, Eh, in ta dosje je zato zelo pomemben. Eh, gre pa tukaj predvsem za predmet obravnave v Evropskem parlamentu in eh, najprej moral odbor za proračun prepričati parlament, potem je parlament moral prepričati Evropsko komisijo, zdaj pa se razprava širi tudi na raven sveta. Gre za fiskalna vprašanja. In e, tukaj svet tisti, ki odloča, e, odloča pa se soglasno. Parlament lahko poda svoje mnenje, ampak e, to mnenje ne veže pravno gledano sveta. In to pomeni, da se bo politična bitka začela zdaj. In sicer v splošnem ozračju, ki ga poznajo vse naše države. Na to je upozoril tudi Gij. Eh, evroskepticizem eh, narašča povsod, ni omejen samo na Združeno kraljestvo, eh, torej to ozračje ni naklonjeno evropskim politikam. Gre pa za zelo občutljivo vprašanje. In ko nek politik v istem stavku uporabi besedi Evropa in proračun, lahko to, je lahko to sprejeto na zelo slab način to, da je treba upoštevati nacionalne parlamente, javnosti in medije, eh, to je dobro, če rečete, da boste povečali proračun, potem eh, se poveča tudi breme za evropske davkoplačevalce in na to so upozorili tudi Mario Monti in moji kolegi. Sam bi danes tukaj v odboru za proračun rad podal naslednje sporočilo. Mi smo eh, pri delu naše skupine eh, ugotovili, da gre tukaj za politično razsežnost, ki je zelo pomembna. Ne gre samo za eh, naš mandat, nismo naredili vse, kar je bilo v naši moči, ampak veliko političnih pobud je treba začeti in pokazalo se je, da en evro več, ki ga porabimo v Bruslu, omogoča prihranek uh, enega evra ali še več v uh, glavnih mestih držav članic. Tukaj gre za načelo subsidijarnosti. In uh, tukaj imamo vrzel v naših uh, pogodbah. Uh, imamo načelo subsidijarnosti, ki smo ga tudi definirali uh, Potem smo v Lizbonsko pogodbo upisali tudi postopek, ki nacionalnim parlamentom omogoča, da preverjajo, če se načelo subsidijarnosti upošteva, imamo rdeče in rumene kartone, vendar pa se to ne eh, izvaja oziroma gre samo za pravne pristojnosti. Torej, obseg je omejen in nobena institucija do zdaj ne svet. Eh, presenetljivo tudi ne komisija, ne parlament, nobena institucija se ni eh, sistematično ukvarjala eh, s proračunsko razsežnostjo načela subsidijarnosti. In zato je potrebno, da vzpostavimo postopek, s katerim bomo, ko se bomo odločili, naprimer glede politike, za neko skupno politiko azila in migracij, naprimer, kot je to predvideno v pogodbah, Eh, in kot se to izvaja eh, v komisiji že približno dve leti, včasih na kompleksen eh, in način. Torej, ko sprejmemo tako odločitev, je treba zagotoviti, da bomo na raven unije prenesli ne samo pristojnost, ampak tudi sredstva, finančna sredstva in pa človeška sredstva, človeške vire za izvajanje te pristojnosti če temu ne bo tako, bo javno mnenje razočarano, kajti večkrat je živilo tako, gotovili so, da Evropa ne izpolni svojih uh, ciljev, da si uh, zada neke cilje, potem pa tega ne izpolni, zato ker ni dovolj sredstev ali pa naredi nekaj prepozno in uh, premalo. Mislim, da moramo uh, preveriti, da vsakič, ko bomo ustvarili neko evropsko službo, neko agencijo naprimer, tako kot je bilo v primeru centralne banke, da zagotovimo tudi ustrezna sredstva za izvajanje pristojnosti te nove agencije. Moramo pa zagotoviti tudi, da na nacionalni ali pa podnacionalni ravni, da se zmanjšajo sredstva v ustreznem sorazmerju. Do zdaj temu sploh ni bilo tako. Ko smo ustvarili službo za zunanje delovanje Evropske unije, smo želeli tej službi dati ustrezne človeške eh, vire, 3000 oseb, diplomatov je dobila ta služba, ampak v neki veliki državi, ki jo dobro poznam, je ministr za zunanje zadeve svojim sindikatom zagotovil, da ne bodo izgubili niti enega delovnega mesta. In to v trenutku, ko so bila ustvarjena nova delovna mesta za diplomate na evropski ravni. Prišlo je do podvajanja. Tudi tu uh, vidimo, naprimer, uh, eh, ko uh, smo pridobivali stavbe za službo za zunanje delovanje v Pekingu ali Tokiju, uh, smo ugotovili, da uh, dobivamo v Tokiju naprimer 29 ambasado. Uh, No, že mislim, da potrebujemo eno samo mrežo diplomatov Evropske unije. E, no, še eno majhno državo poznam, ki je ne bom navedel. To državo je zelo prizadela finančna kriza leta 2008-2009. E, štiri veleposlaništva so zaprli, ampak potem so jih spet odprli, ker kar pa ničemor ne služi. Eh, poleg tega smo povsem opustili nek cilj, ki je bil eh, zapisan v okviru konvencije in sicer gre za eh, konzularne dogovore. Naprimer v afriških državah imamo konzule, naprimer iz ene države članice zaradi zgodovinskih razlogov, Torej, eh, ta konzul ima privilegirane odnose eh, s tisto državo zaradi zgodovinskih razlogov, ampak konzul lahko obravnava tudi zadeve drugih evropskih držav. Potem agencija Frontex. Eh, povečali smo njegov proračun na 500 milijonov. Treba pa je zagotoviti, da če eh, za to službo namenimo več osebja, je treba zmanjšati osebje nacionalnih agencij. Nihče ne misli na to. In to je stvar, glede katere bodo administracije na nacionalni ravni eh, sovražne eh, temu predlogu. Eh, temu predlogu bodo sovražni tudi ministri. Eh, hkrati pa morajo razmišljati tudi na eh, vrednost, na finančni vidik tega. Eh, torej, eh, zmanjšali bomo število osebja pri nas, zato ker se določene stvari prenašajo na evropsko raven in imamo tam evropske uradnike. Najboljši nacionalni uradniki bi tudi lahko imeli možnost preiti na evropsko raven. No, na isti način bi morala delovati tudi azilna in migracijska politika. Do zdaj nobena država ni delovala v tem duhu in vse se je dogajalo tako, kot da bi države eh, sprejemale to, da se prenese neka pristojnost na raven eh, Evropske unije. Torej, spoštovali so pogodbe, spoštovati je treba pogodbe. In če so države prenesle Eh, pravne pristojnosti na raven Evropske unije, pa se niso strinjale za zmanjšanje finančnih in človeških virov na nacionalni ravni. Če želimo podporo javnega mnenja pri tem zelo občutljivem dosjeju, moramo eh, dokazati, da eh, en evro več na evropski ravni prinese prihranke na nacionalni ravni. Mm, odbor za vsega proračun dobro pozna te zadeve. Pravzaprav en prihranjen oziroma en porabljen evro na eh, evropski ravni prihrani 28 evrov na nacionalnih ravnih. Tukaj imamo tudi računska sodišča in mislim, da bi morali delovati skupaj. Ta proračunski vidik načela subsidijarnosti bi morali uvesti in bolje razložiti. Potrebujemo bolj konstantno fiskalnost. Imamo pa tudi filozofijo eh, načela subsidijarnosti. Določene pristojnosti, tiste, ki so predvidene v pogodbi, če se izvajajo na evropski ravni, se tam izvajajo z manjšimi stroški in bolj učinkovito kot na nacionalni ravni. In to bi morali poštevati. Hvala hvala. Vaša naloga je zadevala lastna sredstva. In eh, skušali ste tudi ozdraviti Evropski parlament eh, njegovih eh, težav na tem področju. Treba pa je gledati tudi na porabo oziroma na izdatke, ne samo na financiranje. Hvala za vaše predstavitve dragi člani eh, skupine na visoki ravni. Zdaj bodo besedo dobili mm, člani odbora, najprej eh, dva stalna poročevalca za javna oziroma za lastna sredstva. Januš Levandovski bo prvi. Eh, nimamo prevajanja v polščino oziroma iz polščine, tako da Prosim, če spregovorite v angliščini. Uh, uh, Hvala. Hvala za vse predstavitve in prispevke. Uh, čestitam za to opravljeno nalogo. To je bila gotovo ena najtežjih nalog, ki si jih lahko predstavljam nam reč, da se predstavi to vrstno poročilo v trenutnih okoliščinah v Evropi. Eh, najlažji eh, del je kritična ocena trenutne situacije, vendar pa eh, v poročilu piše tudi, kaj dobro deluje in sicer gre za prispevke BND. Treba pa je pozornost usmeriti tudi na različne računovodske sisteme v Evropski uniji. Tukaj je primerjava med državami zato težavnejša. Potem imamo koncept dodane vrednosti. To je tudi pomembno in to je edini izhod iz situacije žistrotur oziroma pravični donos eh, eh, v celotni razpravi o bruselskem proračunu. To zastruplja razpravo. No, to, kar je omenil Alain, eh, namreč tukaj imamo tudi primerjavo z našo predstavitvijo leta 2011. Kriteriji so bili približno isti, prav tako eh, eh, kriteriji, torej, da se ne povečajo stroški in da se ne spreminjajo pogodbe. Eh, Stefan Lenar je bil tudi za temi prizadevanji, torej, da bi vse skupaj bilo izvedljivo. Novo se mi zdi to, da se omenja davek na motorna goriva in pa emisijski prihodek. Eh, s tem smo se skušali eh, soočiti z realnostjo, z novim razvojem dogodkov eh, in z novimi izzivi na področju migracij, varnosti, potem zunanjo odgovornostjo. To je zdaj drugače kot v obdobju, ko se je predstavljal Eh, finančni okvir za obdobje 2014 do 2020. Brexit eh, tudi tukaj igra svojo vlogo. Nam lahko gledamo kot na priložnost, tudi sam mislim, da eh, je to priložnost za ponostavitev na strani prihodkov. Po letu 2020 pa bomo tudi določen denar izgubili. 5 do 6 milijard. Torej, napovedi so eh, tukaj realistične. Mario Monti ima prav, gre predvsem za politično voljo. In eh, pri politiki gre za percepcijo. Samo verodostojnost Evropske unije oziroma njenega, njene porabe, torej dodana vrednost Evropskega proračuna, to pomaga uh, verodostojnost Evropske unije. Mm, in s tem se bo lahko zmanjšal prihodek na strani BND. Hvala za vsa vaša prizadevanja. Naloga je bila dobro opravljena, zdaj pa je čas za politično ukrepanje. Gerard Depre. Gerard Depre, izvolite. Uh, merci, euh, Hvala, tudi sam bi najprej eh, čestital gospodu Montiju in vsem, eh, ki so predstavili ta dokument. Mm, ta dokument eh, je zelo kvaliteten, dinamičen in kaže na delo vseh. Želim vse pozdraviti, pozdraviti tudi tehnično kakovost tega poročila, ki pa ne omejuje razumljivosti Torej, ni treba biti profesionalec na tem področju, da razumeš, o čem govori to poročilo. In zato res eh, čestitam vsem tistim, ki so pripravljali to poročilo, ki je tehnično na visoki ravni, hkrati pa tudi zelo berljivo in razumljivo. Eh, tudi politična inteligenca tega poročila je zelo velika. Realistično je. In ta realizem omogoča, da ostajamo v okviru pogodb da se ne lotevamo tako iz sprememb eh, pogodb. In številni govorci so o tem že govorili. Poleg tega se ustraja pri tem, da se ostane v okviru neutralnosti proračuna. E, torej, da se ne bi fiskalno breme takoj povečalo. In to je načelo, ki je ključnega pomena. Dobro je tudi, da poročilo spominja na to, kaj je proračun tukaj ne gre samo za vire in sredstva, ampak eh, za to, da se ta sredstva mobilizirajo za izvajanje politik. In razprava, ki jo imamo o lastnih sredstvih, je eh, eh, tesno povezana z razpravo o naravi evropskih politik, predvsem z naravo novih evropskih politik, ki jih bo še treba izvajati. Poleg tega menim, da in to so povedali tudi uh, govorci, da se bo treba uh, pogajati uh, tudi o uh, novem večletnem finančnem okviru. Brexit bo tukaj predstavljal problem, s katerim se bo treba soočiti. Zdaj pa bi postavil še vprašanje, ki še ni bilo obravnavano. In sicer vprašanje ritma izvajanja časovnica me zanima. Mislim, da se vsi strinjamo, da je treba eh, eh, pogajanja o večletnem finančnem okviru povezati eh, s pogajanji o brexitu, zato da bodo lastna sredstva tudi del razprave. Lastna sredstva morajo biti vključena v razpravo o večletnem finančnem okviru. No, kar se tiče izvajanja in Tukaj bi se obrnil na gospoda Levandovskega in gospoda Montija. Ali si lahko predstavljamo progresivno izvajanje te mehanike, eh, več, eh, mehanike lastnih sredstev? Brexit bo predstavljal zmanjšanje prihodka. Zato, da bomo kompenzirali to zmanjšanje na neto področju, eh, lahko povečamo prispevke BND različnih držav članic ali pa to nadomestimo s sistemom lastnih sredstev. Lahko v okviru tega večletnega finančnega okvira eh, vzamemo za možnost tudi, da financiranje novih politik ali pa eh, povečanje strukturnih eh, proračunskih sredstev, da se to financira z lastnimi sredstvi. Državam ne bomo rekli, prispevka BND ne bo več, ampak lahko uvedemo neko mehaniko, ki bo eh, progresivno eh, zagotavljala sredstva eh, za to, da nadomestimo sredstva, ki bodo izgubljena z brexitom. Lahko pa tukaj uvedemo tudi financiranje novih politik na ta način. To je vprašanje, ki bi ga namenil gospodu Montiju in pa drugim članom skupine ali lahko razmislimo o nekem progresivnem uvajanju sistema lastnih sredstev. V enem odstavku, ki sem ga prebral, vzrajte pri dejstvu, da od zdaj naprej, da bi morali identificirati vsa eh, sredstva, ki jih je treba obravnavati v okviru novih lastnih sredstev. Mislim, da jih je kar nekaj sredstv pa ne govorim tukaj samo o kaznih. Komisija podaja predlog eh, sistema eh, predhodne avtorizacije za vse eh, tujce, ki bodo želeli vstopiti na območje Evropske unije. To je predlog, ki ga je podala Evropska komisija. Lahko naredimo tako kot američani. Tako dovoljenje bo stalo recimo 10 evrov. Uvajanje oziroma upravljanje skupnih meja Eh, je tukaj pomembno, ampak to so skupne meje. Ti prihodki bi potem lahko bili namenjeni za evropski proračun, kaj ti gre za vstop na evropsko območje. Lahko bi imeli tudi splošno načelo in sicer eh, vsa direktna sredstva, vsi direktni prihodki, ki prihajajo iz izvajanja politik. Eh, politik, za katere je odgovorna Evropska unija, torej vsi ti prihodki gredo v proračun Evropske unije. To bi tudi lahko eh, začeli izvajati. No, gospod predsednik, ali si lahko predstavljamo tako dinamiko, da bi jo progresivno uvedli in ne, da bi takoj uvedli eh, celoten sistem? In ali bi lahko Eh, si zamislili tudi neko splošno načelo, eh, prek katerega bi lahko mobilizirali tudi druga sredstva. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa. Zdaj predajamo besedo koordinatorjem skupin, Jose Manuel Fernandez kot prvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, vprašanja. ki ste jih tu obravnavali. To je zelo zanimivo, tako kot kolegi, zato jaz zahvaljujem na zelo kakovostno delo, ki ste ga opravili in rad bi tudi pozdravil tu med nami gospoda Marija Montja. No, mislim, da bo v prihodnje potrebno obravnavati predvsem vprašanje, kaj z evropskim proračunom. Vedno smo bili zelo ambiciozni pri svojih načrtih, ampak eh, vedno pravimo tudi dobro, tu smo se omejili na en odstotek bruto domačega prihodka, oziroma bruto nacionalnega prihodka. Eh, predvsem pa moramo, mislim, da zgraditi zaupanje v naše cilje in v naše metode, še posebej, ko gre za cilje EU 2020, podnebne spremembe, boj proti revščini, izobraževanje, eh, teritorijalna kohezivnost. In če želimo vse to financirati, naj bi mm, to opravili zgolj enim odstotkom. No, mislim, da bo treba to številko nekoliko bolj natančno preučiti in pogledati, kako in kaj. Lastna sredstva. Lastna sredstva bi morali javnosti jasno razložiti, da bo javnost razumela, zakaj de facto tu gre. Enako velja tudi za nacionalne proračune. Ideja neke evropske dodane vrednosti je tu namreč absolutno ključnega pomena. Mislim, da imamo kar težavo pri razlaganju, kje in kako tu obstaja dodana, evropska dodana vrednost. In težko predložite, kako nek en evro, ki morda ima eh, dokaj zakasnel učinek na nacionalne proračune, težko bo prikazati, da je en evro porabljen v Evropi, vreden bistveno več kot evro porabljen na nacionalni ravni, se pravi v proračunu države članice. Tako da to resnično Evropo nekako umešča v slabo luč, če ljudje to dojemajo kot eh, da je vsak evro, ki ga porabi Evropa, evro, ki ga oduzamemo nacionalnemu proračunu. Težko je razložiti, zakaj je to pozitivno, če se na to gleda na ta način. Dejstvo, da imamo v EU mehanizme, stabilnosti, mehanizme za izvajanje finančne politike. Tu je treba preučiti, koliko to stane, koliko prihranimo. Begunska kriza, koliko to stane na evropski ravni, koliko morda prihranimo kumulativno. Tako da je dejstvo, da se borimo v vsakem primeru proti negativnim mnenjem in tega verjetno ne bomo uspeli rešiti do konca leta. Dejstvo pa je, da bomo imeli volitve v Franciji, na Nizozemskem, v Nemčiji letos in to bo vsekakor predstavljalo oviro našemu dialogu, če sploh lahko imamo dialog na to pomembno temo lastnih sredstev. Lastna sredstva morajo biti enostavno zastavljena. In to je nekaj, kar mora biti vezano tudi na vprašanje tako imenovanih rabatov. In to je zelo dobra priložnost, da se tudi znebimo vseh teh eh, rabatov, da jih popolnoma odstranimo iz proračuna. Še ena zadeva. In sicer vezano na to, kar je predejal kolega Žegard Depre. Ukrepi, ki se lahko izvajo zgolj na ravni EU, zadevajo e-trgovino. E-trgovina je tipično področje, kjer je potrebno ukrepanje na EU ravni. Zdaj, vidimo, kje tu izgubljajo države članice pri tej problematiki. Ampak, če bi imeli dohodek iz eh, e-trgovine, nek davčni prihodek iz e-trgovine, potem eh, mora iti ta znesek v proračun EU. So pa seveda tu potem potrebni neki protiukrepi v smislu znižanja DDV-ja oziroma obveznosti iz naslova DDV-ja za države članice. Jasno je, da ne želimo posegati v ustanovne pogodbe, ne želimo jih spremenjati pred seboj imamo predlog, ki pod črto pomeni, da davkoplačevalci ne bodo nosili kakršnega koli dodatnega davčnega bremena in to je nekaj, kar mislim, da moramo imeti vse čas pred očmi. Osredotočiti se moramo na učinkovitost in tudi na obrazložitev Kajti le na ta način bo komisija dejansko lahko potem govorila o politikah, namesto da zgolj govori o tem, kdo bo plačeval več in kdo bo dobil več e, nazaj iz evropskega proračuna. Kdo bo neto plačnik, kdo bo neto prejemnik. No, dejstvo je, da potrebujemo resnična lastna sredstva in s pomočjo tega se bomo končno znebili tudi tega večnega vprašanja neto plačnikov in eh, neto prejemnikov iz evropskega proračuna. Mislim, da je skrajni čas, da začnemo s to razpravo. To je politična usmeritev, ki je nujna za Evropsko unijo. In to so odgovori, ki jih eh, naši evropski državljani že dolgo časa zahtevajo. Čestitke še enkrat eh, članom skupine za opravljeno delo moram reči, da je to zelo, zelo pomembna tema in vsekakor bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo končno prišli do resničnih lastnih sredstev v kontekstu prihodnjega večletnega finančnega okvira. Hvala lepa, Edgar Dezaval. Hvala. Tudi sama bi se na začetku zahvalila gospodu Montiju, ker je vodil to skupino. Kot so povedali že številni kolegi, brez njegovega prispevka in dobrega vodenja ne bi skupina prišla do tako dobrega rezultata in do tega besedila. Ta dokument eh, vsebuje številne informacije, ki jih je treba podrobno proučiti, kot je rekel gospod eh, Monti, je bila njegova naloga, da najprej prouči del eh, javnih oziroma lastnih sredstev, potem pa so se lotili še celotnih prihodkov v Evropski uniji, odhodkov in tako naprej in vse skupaj nam bo zelo služilo pri našem delu. Zahvalila bi se tudi predstavnikom parlamenta, ki so nas vse čas obveščali. Mm, obveščali so ta odbor in pa celoten parlament in vedno smo lahko imeli izmenjavo mnen eh, in predlogov o njihovem delu. Zdaj smo končno prišli do tega težko pričakovanega dokumenta in delo eh, na njem se mora začeti. Dva komentarja imam. Najprej je žist rotuo. Eh, všeč mi je bil stavek, da se moramo razstrupiti tega strupa, ki ga prinaša ta eh, pravični donos. V pogajanjih o večletnem finančnem okviru je žisto retur tisto, eh, kar se najbolj vidi, ampak letna pogajanja o proračunu eh, pa tega eh, ne obsegajo. Sploh nismo prišli še do tja. Države pridejo z neko magično številko in rečejo, da za evropski proračun ne more potrošiti več od tega. Državam je vseeno za programe, za žisto retur, za, za karkoli. V nacionalnih proračunih imajo zapisan ta izdatek, na to gledajo samo kot na izdatek in ne kot na naložbo. In zato imamo tudi omejitev pri Justo Rotur in tudi pri eh, temu strošku za Evropsko unijo. Mislim, da bo pri lastnih sredstvih ključnega pomena to, da se izognemo takim perverznim razpravam, za katere porabimo veliko časa, eh, nam pa ne omogočijo. Eh, videti, kaj in koliko je treba porabiti za evropski proračun. Eh, potem ideja gospoda Lamasurja o subsidijarnosti se mi zdi zelo zanimiva. To, kako to vključiti v proračun. Mm, s tem pa je povezana moja druga ideja, namreč velikost proračuna. To je eh, tema tabu, bolj kot lastna sredstva. Imamo pa številne izzive pred eh, nami in proračun enega odstotka ni več dovolj priložnost, da bi imeli več lastnih sredstev, nam mora pomagati tudi pri tem, da bomo naredili še korak naprej pri tem našem razmisleku. Jasna vlaganja, ki jih potrebuje Evropska unija. Potem imamo begunsko krizo, ki je izbruhnila in na katero se je treba odzvati. Nismo se dobro odzvali ne v finančnem, ne političnem smislu. Potem uh, energetski izzivi, podnebne spremembe, obramba. To je ena od novih prioritet Evropske unije. Tega ne bomo eh, rešili z nekaj 100 milijoni evrov. In en odstotek eh, proračuna oziroma 1,23 eh, pri BND ni dovolj, da se soočimo z vsem tem, kar je še pred nami. Mene je strah, s tem bom zaključila. Strah me je, da bodo določene interesne skupine se osredotočile samo na uh, izdatke in na oceno izdatkov v tem poročilu. Nekateri eh, ne bodo želeli pogledati drugega dela, ampak se bodo osredotočili samo na izdatke. Pa še nekaj uh, bi rada povedala. Uh, večkrat uh, še tako odlična poročila ostanejo v predalu. Uh, in potem tam ostanejo naslednjih 30 let. Upam, da bomo to poročilo vedno imeli pred seboj in da bomo eh, začeli delati na predlogu eh, v tem odboru za to, da eh, zagotovimo proračun, ki ga Evropska unija potrebuje in proračun, ki bo pokazal evroskeptikom, da je Evropska unija dobra iznajdba. Ja, to je dodana vrednost odbora za proračun. Gospod Kolmel. Hvala lepa. Gospod predsednik, najprej bi se tudi jaz rad zahvalil gospodu Montiju in njegovi delovni skupini za pripravo tega poročila. Menim, da je to poročilo odlična priložnost za nas, da še enkrat opravimo razpravo o vseh bistvenih vprašanjih proračuna. In eh, da o tem tudi razpravljamo. To pomeni, da moramo imeti zelo odprt pristop do te razprave. Rečeno je bilo, da ne bi s krepitvijo financiranja EU z lastnimi sredstvi eh, poenostavili proračunski postopek in ne bi to tudi moral biti cilj. Ampak obenem se trdi tudi, da je del te razprave, se pravi, kako visok naj bo proračun, eh, s tem na nek način eh, odhaja v ozadje. Kajti, če bomo z lastnimi sredstvi definirali proračun, potem bo to opredeljevalo tudi raven izdatkov, ne glede na to, zakaj bo šlo. Pri proračunskem postopku, torej se je treba pogovarjati o vrsti izdatkov in tudi o višini, kajti sicer se bomo zelo hitro znašli pred situacijo, da imamo celo vrsto idej in želja, ki so lahko čisto dobre in pozitivne in ki naj bi jih vse financirali, ampak tako ne bo šlo. Nemogoče bo, da se bomo tu odločili, eh, ne, ne, dajmo se omejiti zgolj na neke eh, tematike in tematike, eh, potem bo nekaj denarja ostalo še za kaj drugega. Tako da mislim, da je tu velika nevarnost, da bo prišlo do nekega avtomatizma, da se vse več denarja porablja. Če poslušamo dosedanje prispevke, vsi nekako so se osredotočali na to, da imamo zelo dobre ideje in izhodišče, ki jih je treba financirati in da s trenutnimi sredstvi eh, tega vsega ne moremo financirati. In to je pa ponoma normalno. Eh, denar, ki ga ima neka država, ki ga ima EU, nikoli ni dovolj za vse želje. Vedno je več želja kot pa možnosti. Poglejmo potem azilno politiko. Govor je bil o tem, da je treba dokazati, da imajo izdatki EU dodano vrednost in to ni samo omevno. No, kolegice in kolegi tu v odboru vedo, da sem sam velik mm, zagovornik teze, da moramo za begunsko politiko iz, uporabljati več evropskih sredstev. Ampak podarjam le tam, kjer imamo delojočo skupno begunsko politiko oziroma azilno politiko. Jo imamo? Mislim, da ne. Tako da, ko govorimo o financiranju, mislim, da moramo v prvi vrsti predvsem ustvariti ustrezno podlago. In eh, če smo iskreni, mislim, da zelo pogosto v razpravah mislim, da gremo mimo te razprave. Pri kmetijski politiki. naj bi definitivno imeli na evropski ravni eh, potrošnjo, ki predstavlja večjo vrednost kot zgolj nacionalni izdatek. Nemčija je neto];――због plačnica. In jaz sem mnenja, da je denar, ki ga Nemčija porablja kot neto plačnica, vsekakor dobra investicija za delujočo EU. Ampak sprašujem pa se, ali mora resnično vse, kar financiramo iz Bruslja, ostati eh, te vrste sredstev. Kajti mislim, da s tem proizvajamo mnogo, mnogo preveč nepotrebne birokracije in v navezavi s tem poročilom, mislim, da se moramo zelo odkrito pogovoriti o tem, kaj pa bi pomenila dobro delojoča EU. Mislim, da moramo biti zelo strukturirani pri svoji razpravi, eh, zakaj naj bo sploh pristojna ta EU, kaj naj financira ta EU in ko bomo odgovorili na ta vprašanja, potem pa lahko razmišljamo o tem, ali morda obstajajo boljše eh, oblike financiranja kot te, ki jih imamo zdaj. Sam menim, da če Eh, smo vsi euforični in rečemo, ja, hora, super, potem eh, pozabimo na del razprave, eh, češ ja, saj EU bo imela zdaj lastna sredstva in to utegne biti kontraproduktivno z vidika neke kritične analize, kar je treba storiti, se pravi, kaj naj sploh dejansko financira EU. Hvala lepa. Merci. Hvala. Besedo dobil gospod Tarant. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Monti, gospod Lemasur in hvala vsem ostalim, ki ste sodelovali pri pripravi tega pomembnega dokumenta. Naj vam povem skrivnost. Ta zadeva je očitno zelo zaželjena. Ukradli so mi jo iz eh, mojega nabiralnika, eh, tako da sem asistente moral prositi, naj ga ukradajo nazaj kakšnemu drugemu, ki ni član tega odbora. Skratka, zadeva je zanimiva za branje. Morda je trajalo predolgo, da smo končno prišli do tega poročila, ampak dobro, pustimo to zdaj ob strani. No, po mojem mnenju, Evropska unija kot nek teoretični koncept, ne kot institucija, ampak kot ideja, ne more obstajati brez neposredne povezave z državljani. In eden eh, največ vrednih, ena največ vrednih tovrstnih povezav za državljane je seveda plačevanje davkov. In zato vedno zagovarjam tezo, da ne bodo evropski državljani del tega procesa, kajte v tem trenutku drž, eh, državljani plačujemo davke v državah članicah, potem pa se vlade odločajo, kaj in kako. Ampak ta neposredna povezava, davčna povezava, bi nam zagotovila to, da tudi Evropo ljudje razumejo kot skupen projekt. Ne, češ da nekdo v Bruslju, nekdo v Berlinu ali kjerkoli druge pač odloča po svoje. No in zato mi je zelo všeč ta predlog v zvezi z DDV o katerem je tudi dolgo tekla beseda. In samo eno vprašanje bi imel. Ste upoštevali tudi regresivne učinke takšnega davka? Verjetno lahko pričakujete, da bo v manj bogatih državah to obravnavano z bistveno več kritike čež da gre samo še za dodatno breme za davkoplačevalce. No in drugo vprašanje, kaj storiti, da bo vse skupaj bolj transparentno, da bomo imeli močnejšej, močnejšo povezavo med eh, državljani in EU. Naj bo na vsakem računu napisano toliko je nacionalni davek, toliko je evropski davek, na primer. Merci, monsieur Taron. Il faudrait qu'on se prépare à, à rendre sympathique. Dobro, torej, kar zadeva to, da bi se naredili nekoliko bolj simpatične za naše državljanje in potrošnike. To vsekakor ni enostavno, ampak to mislim, da vsekakor je nekaj, kar zahteva razpravo. Gospod Gajer. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi najprej čestitev delovni skupini čestitke tudi vam, gospod Monti. Mislim, da je to odličen rezultat eh, vašega dela. To je zelo uznemirljivo in zanimivo. Hvala tudi kolegom eh, Vrhovšetle Masur, eh, Kalfin. Mislim, da lahko v imenu nas vseh povem, da ste presegli pričakovanja z doseženimi po prvem pregledu lahko povem, da sem res navdušen nad tem rezultatom in zdaj treba pogledati, kako iz vsega tega narediti nekaj političnega. Večkrat je bilo rečeno, da je to zanimiv trenutek, v katerem prihaja to poročilo. Britanske kolege sem nedavno v Nemčiji nekoliko spodbodal in dejal sem, da bo EU šipkejša brez eh, Velike Britanije, Velika Britanija pa šipkejša eh, eh, brez EU, eh, e ampak ko vas več ne bo, bo pa proračunski postopek bistveno lažji, sem dejal. No, lansko leto smo imeli razpravo na to temo tu v Bruslju, naš nemški finančni minister je bil takrat tu, ki je nakazal veliko naklonjenosti ideji, obenem pa je z nasmeškom potem z obžalovanjem dejal, ja, ampak to je vse teorija, dokler imamo tu Britance, ki zadevo vse čas bremzajo in eh, dotedaj je vse skupaj neizvedljivo. No, zdaj pa je jasno, Velika Britanija zapušča EU in zdaj je tu prišla, prišel trenutek resnice. Ali se bodo finančni ministri, vključno z gospodom Šojblem, držali svoje besede, se pravi, to je ideja, o kateri je potrebno opraviti intenzivno razpravo, ali pa se je treba priznati, da so se pač skrivali za Britanci in da. bo to pač zdaj prišlo na dan. Mislim, da je to odlična poročila, ki je dejansko poročilo, ki nam omogoča, da se začnemo konkretno pogovarjati o temi lastnih sredstev ne zgolj gospod Šojble, ampak tudi njegovi uradniki na ministrstvu, se pogosto pogovarjajo tako, kot jim trenutno eh, to najbolj služi. Eh, ko mi govorimo o lastnih sredstvih, eh, tako je pravijo, ja, kaj pa hočete, se imate neka lastna sredstva, se imate pravico teh sredstev in tako naprej. In potem se na način blokira to vrstna razprava o lastnih sredstvih. V trenutku, ko gre za večeti finančni okvir, ko gre za določitev letnega proračuna, takrat pa ta isti spoštovani kolegi eh, začno razmišljati v smislu, ja ne, pa se to je ni, to je naš denar eh, in potem jim je veliko ljubše, da ta denar ostane v nemškem proračunu. Torej, nek eh, agitativni potencial za nas tu je, ampak eh, mislim, da moramo biti pazljivi, da tega potencijala ne izkoristijo na koncu uh, desni populisti, kajti povezava tematik EU davki je lahko zelo uh, nevarna. Nobenega od uh, velikih kritikov evra iz uh, ENF naj bi danes ni tu, mm, ampak to me tudi ne preseneča. No, prvi nek boj, ki ga moramo dobiti, je, da dokažemo, da tu ne gre za nekakšno dodatno davčno eh, breme za običajnega državljana, ampak da gre zgolj za prerasporejanje, za poenostavljanje, mm, predvsem za financiranja evropskega proračuna, zato moram reči, da me to bistveno manj skrbi, kot to skrbi gospoda uh, Kölmla. Namreč zgornja meja tega, kar EU počne in kar lahko financira skupaj z institucijami, m, mm, predstavlja mejo, ki jo torej skupaj določimo. In seveda je prispevek iz eh, nacionalnih proračunov potem ustrezno manjši, če imamo lastna sredstva eh, večja. To mora biti nekako kot sistem veznih posod. In to se mora potem ustrezno odraziti tudi v nacionalnih proračunih in to bi pod črto eh, pomenilo, da ne bo nekih resnih dodatnih davčnih vremen. In še ena stvar, ki jo moram povdariti in že z Emanuelijo o tem tudi že govoril, se to lahko prikažemo. Imamo zelo jasne izračune stroškov ne Evrope. Parlament je pred nekaj leti opravil študijo in izračunal vse tisto, kar evropske institucije eh, zagotavljajo z zakonodajo, s storitvami in tako naprej. Alain Lamassur je to eh, tudi že jasno prikazal in eh, sistemi izdajanja dovoljen za zdravila, naprimer. Samo to je en primer in nek proizvajalec, naj bo evropski, ameriški, japonski, kakorkoli, evropsko dovoljenje za promet pomeni samo en postopek za dostop do celotnega trga in to jim privrčuje bistveno pri postopkih, recimo 28 eh, dovoljen za promet zdravili. In eh, če stvari na ta način predstavimo, potem pride vsega, kar velik znesek iz vsega skupaj počrto. Tisoč milijard evrov. No in to mislim, da je eh, nekaj, kar moramo absolutno vključiti v to razpravo. In eh, po eni strani, seveda ja, nastajajo stroški pri financiranju evropskih politik, dejstvo pa je, da moramo biti kar se da transparentni, eh, učinkoviti in jasno izkazati evropsko dodano vrednost. Ampak dejstvo, da imamo, da sploh imamo EU, že to si je samo po sebi nekaj, kar vodi do bistvenih, bistveno nižjih eh, stroškov. No in to mislim, da je treba podariti, to je skupna naloga nas vseh, ki bomo podpisali takšen predlog v narekovajih in eh, čim več skupin mora pri tem sodelovati, da poročilo Monti damo ustrezno težo in to moramo, mislim, da tudi ustrezno izpostaviti pri medijih doma. Mm, tudi to ima pomembno mm, moč. Če bo potem v noči dolgih nožev, kot temu pravimo v Nemčiji, torej razprava o večjem finančnem okviru, eh, kdo bo koliko prispeval, kdo bo šel domov s koliko denarja in tako naprej, če bomo to zadevo na nek način lahko poenostavili, tudi s pomočjo Montevega poročila, potem mislim, da bodo tudi novinari to znali ceniti. Hvala lepa. Hvala. Ja, res je. Če želimo narediti korak naprej, je zelo dobro, da človek spusti nogo iz zavore, ampak treba je najti tudi pedal za sklopko. No, gospod Toma. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, jaz bi gospodu Montiju in eh, seveda ostalim predstavnikom parlamenta izrekla res iskrene čestitke, kaj ti moram vam nekaj priznati. Zmotila sem se. Nisem verjela, da vam bo uspelo. Bila sem izredno skeptična, tako da tu pred vami, lahko to priznam in ta rezultat je vsekakor bistveno boljši od naših pričakovanj in uh, moja prognoza je bila napačna. Tako da še enkrat čestitke in, in zahvala za upravljeno delo. Mislim, da je ta dokument, ki je tu pred nami, dokument, ki resnično omogoča dobro politično razpravo in skupaj z nacionalnimi parlamenti, kot ste številni dejali, uh, moramo voditi to razpravo in to je zelo pomembno, kajti menim, da je to tista točka, na kateri mislim, da lahko naredimo korak naprej. Zakaj? Zato, ker sem bistveno bolj skeptična. glede deblokade na ravni sveta. Pri večletnem finančnem okviru smo imeli kar nekaj razprav s svetom in ko smo želeli preprosto v neki prilogi omeniti tematiko lastnih sredstev in še to v kontekstu naslednjega večletnega finančnega okvira, eh, smo naleteli na res eh, neverjetno nasprotovanje. Tako da, če tudi so predstavniki sveta sodelovali pri pripravi tega dokumenta, eh, pa vendarle mislim, da nekega zagona v prid lastnim eh, sredstvom na ravni sveta zaenkrat še ni. Tako da mislim, da bo treba iti preko nacionalnih parlamentov. Hvala lepa tudi za opredelitev kriterijev, kriterijev glede lastnih sredstev, se pravi prvičnost, eh, učinkovitost, transparentnost, to so kriteriji, ki so zelo pomembni in to nam omogoča, nek eh, pregled posameznih virov z vidika tega, kaj želimo storiti s tem ali onim virom. To bi bilo zelo koristno, zelo koristno za prihodne razprave in to bi nam služilo kot pomembno vodilo. Zdaj pa par, par vprašanj, pa tudi par komentarjev. No, bistvo tega, te tematike za celoten proračunski odbor je namreč, da na ta način lahko vsaj delno rešimo tri probleme. Vi ste to že dejali, gospod Lemasur, subsidijarnost, eh, čeprav moram reči, da se kar strinjam z nekaterimi pogledi, eh, vključno z gospodom Kölmlom, ki pravijo, da ja, vse lepo in prav, vse to drži pod pogojem, da je Evropska unija ne le eh, učinkovita, ampak tudi zadostna. Kaj imam v mislih? Danes govorimo o mejni in obaljni straži. Mislim, da ta dodatna sredstva, ki smo jih namenili tej, temu projektu, eh, ne odgovarjajo potrebam. Torej, če damo neko malenkost na evropski ravni in potem črtamo sredstvo na nacionalni ravni, to nikakor ne ustvarja optimalnih pogojev. In to je situacija, ki imamo danes. Tako da ja, proračunska subsidijarnost da, to mislim, da moramo prikazati kot, korak, eh, kot možn, možnost za korak naprej, ampak to ni dovolj. Drugi razlog, to je omenila kolegica Katja Zabal, mislim, da moramo ostati, kar zadeva tega, da ostanemo na isti ravni. Če ostanemo na isti ravni, potem se ne bomo mogli soočati s temi izzivi. To je, to je druga stvar. In tretja stvar, in to je verjetno najpomembnejša zgodba, kar je nek svoj vrsten paradoks, namreč, tudi to je točka blokade. Namreč, zdaj smo v neki sprevrženi logiki, in sicer, da je praktično skupek sredstev evropskega proračuna nacionalni prispevek, ki pa se izvaja skoraj da mehansko. Kar pomeni, da smo dejansko v neki proračunski regresiji, se upračujem, gospod Kölmel. Tu sploh ne govorimo o more biti nam povečeno evropske proračune, ampak se več čas pogovarjamo samo o tem, eh, za koliko ga bomo znižali. Tako da to, to je res eh, ključno vprašanje. Še druga stvar. Eh, najprej pravimo, ja, vedno je isti plačujejo. Ja, ne. Ne nujno. Hvala Ivajlo tudi za to, da si omenil to temo, kajti mislim, da je vprašanje, ki se nam tu zastavlja, ravno to vprašanje, da niso vedno, tisti, da niso vedno isti, ki plačujejo, ko govorimo o javnofinančni eh, pravičnosti, fiscal justice, tako se temu pravi. Skratka, ravno to je možnost za to, da lahko naredimo nekoliko bolj eh, simpatično, gospod predsednik, kot ste dejali, Kaj ti davek nikoli ni simpatičen po, po naravi stvari. Ja, ja, bomo imeli razpravo o tem, ampak gledajte, poanta je v tem, če želimo ta proces spraviti naprej, potem moramo najti neke davke, ki jih bodo državljani sprejeli za svoje. In obstajajo takšni davki. In dejstvo je, da če naši državljani ne bodo tega podprli, potem nam ne bo uspelo, ker svet tega ne bo podprl najprej morajo to sprejeti državljani. Tako da dejansko, ja, moramo poiskati v narekovajih simpatične davke in ti obstajajo. Ne bom zdaj predolga, ker bomo imeli še razprave na to temo, ampak eh, tu ne gre zgolj za prerasporeditev uh, eh, izdatkov, ampak tudi prerasporeditev prihodkov, torej koga bomo obremenili za to, da bomo dobili nova sredstva. Uh, Skratka, razprava o tem še bo, ampak imam na to temo kratko, temo, kratko vprašanje za gospoda Montija in gospoda Artuja. Kaj zdaj? Kakšni so naslednji koraki? Kakšna je tista neposredna prihodnost te zgodbe v smislu postopka, v smislu neke perspektive? Odbor za proračun bo pripravil eh, poročilo, gospod Levandovski in gospod eh, Depre boste začela z delom, takoj, če prav razumem. tudi z nacionalnimi eh, parlamenti imamo nek eh, dialog, poleg eh, parlamentov, nacionalnih parlamentov tudi državljane, dialog s svetom in tu se obračam k mojemu najljubšemu soporočevalcu, gospodu Olbrihtu. Tu imamo tudi poročilo o naslednjem večnem finančnem okviru, tako da imamo zdaj inštrumente na voljo in kako vi vidite zdaj nadaljevanje postopka na to temo. Hvala lepa, gospa Toma. Ja, bomo imeli to razpravo o simpatičnih davkih in pravičnih davkih, ampak bo potrebno kar nekaj eh, pedagogije. Gospod eh, Manka kot zadnji. Pan predseda. Pa Monti, vi Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Monti. S svojimi kolegi v skupini ste opravili odlično delo in mislim, da ste vzpostavili zelo pozitivno vzdušje, kar je samo po sebi eh, velika prednost in to je vsekakor potrebno izkoristiti. Včeraj zvečer sem prebral poročilo, imel sem eno samo kopijo in upam, eh, in je izginila, ampak upam, da ni gospod Tarant tisti, ki zdaj ve, kje se nahaja, ampak eh, V prihodnjih tednih bomo nedvomno še govorili o podrobnostih in z veseljem lahko povem, da eh, ste pri pripravi poročila uporabljali tudi eh, podatke Slovaške akademije znanosti in eh, Dunajskega inštituta. In zelo me veseli, da ste uspeli oblikovati nek nov način sodelovanja med institucijami. Uh, upam, da se bodo tudi institucije privadile tega načina, kajti predvsej ovir je tu potrebno premostiti. Eh, omenjate tudi nacionalne postopke, ki eh, ustvarjajo ovire, sam jih lahko naštejem še nekaj in izogniti se moramo tudi temu, da zmanjšujemo število zaposlenih na evropski ravni za en odstotek in da eh, evropski državljani to vidijo druge institucije pa, da bi, da bi držale svoje obljube, eh, odpuščajo ljudi, ki jih dejansko potrebujejo. Naprimer, tolmače, tolmačev ni dovolj in iste institucije jih potem eh, najemajo pogodbeno. In kljub temu lahko potem predstavijo svoje rezultate, kot da so izpolnjeni cilje. Eh, če želimo biti vredostojni, če želimo pridobiti zaupanje državljanov, moramo biti ne samo razumni, ampak tudi iskreni. Pravite, da svet nasprotuje lastnim sredstvom, medtem ko Evropski parlament to podpira. Poleg tega je bilo slišati tudi mnenje, da ko bodo lastna sredstva eh, sprejeta ali potrjena, to ne bo vplivalo na proračun, ampak To so zmotne informacije in biti moramo zelo previdni, kajti obstaja določen odpor tudi do najboljših rešitev. To je pač življenjsko dejstvo in zato moramo eh, vzpostaviti nek format, ki bo podoben vašemu, gospod Monti. Vsem vam želim veliko sreče in tudi veliko uspeha. Hvala. Najlepša hvala, gospod Manka. Samo vprašanje, preden nadaljujemo. Proračun so sredstva, ki so uh, v službi politike. In seveda je tu vprašanje, kaj želi storiti Evropa in katere pristojnosti smo zalupali Evropski uniji, katere pristojnosti so države članice pripravljene prenesti, kaj ti konec koncev tudi države ugotavljajo, da v času globalizacije nimajo dovolj sredstev za vse in da s tem, ko določen del prenesejo na Evropsko unijo, uh, Eh, lahko zagotavljajo učinkovito suverenost. Ampak eh, po vaših predstavah, ali je pred, možno, da bi predvidevali tak prenos eh, suverenosti, da bi države članice s tem privrčevale, dale več, na volj, več sredstev na voljo evropskemu proračunu in to bi za države potem predstavljajo tudi določen bonus in uh, ali bi bile potem, naprimer, raziskave res toliko cenejše, kot če bi jih financirali na nacionalni ravni. Uh, no, uh, Po vsem tem zdaj dajem besedo zopet predsedniku Montiju, potem pa bosta še ostala dva kolega dopolnila e, svoje odgovore. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moram reči, da je ta izmenjava mnen zelo spodbudna. Mislim tudi, da je predvsej presegla moja pričakovanja in zahvaljujem se vsem članom in članicam odbora, ter tudi vam, gospod predsednik, za pozitivne besede na račun našega dela. In še enkrat naj povdarim, da je res šlo za kolektivni trud, kolektivno delo. Lahko pohvalim kolege tako iz parlamenta kot iz drugih institucij in zelo me veseli, da vidim v ozadju tudi številne člane sekretarijata, ki so prav tako opravili odlično delo. In res je, da smo vključili tudi vrsto znanstvenih institucij in eh, možganskih trastov, kajti konec koncev gre sicer za politično poročilo, ampak eh, politično poročilo je lahko eh, zelo resno samo, če ima tehtno analitično podlago. Tudi sam bi je odgovoril gospod Toma s svojim priznanjem. Priznati moram njej in odboru nasplošno, eh, kakšna je bila skrivna motivacija za moje delo v tej skupini. Namreč deloma je šlo tudi, da bi spreobrnil gospod Toma in da bi dosegel, da bi uh, nekako uh, premagala svoje, uh, svojo nevernost, kar zadeva uh, uspešnost tega dela. Vzajemno priznavanje, ki je uh, dobro uveljavljeno načelo naše skupine, mislim, da nam prines, prinaša dobre obete tudi za prihodnje delo. Zdaj pa, gospod predsednik, bi se dotaknil eh, nekaterih zadev, ki so bile izpostavljene in kot vedno eh, bom zelo hvaležen Alenu in Ivalu, če boste dopolnila moje pripombe in dodala še lasten element. Zanimiva točka in mislim, da zlasti stalni poročevalci ter koordinatori eh, so to izpostavljali. Eh, zanimiva točka eh, se je dotikala naslednjega. Morda je to stvar obeh elementov, ki sta nekako relevantna, torej večni finančni okvir in brexit. Eh, in rečeno je bilo, da bi si morda lahko nekako predstavljali, da bi lastna sredstva bila eh, relevantna ali eh, se začela uporabljati prej kot predvideno, kot neke vrste kompenzacija za to, kar bomo izgubili. Ta element se mi zdi zelo zanimiv. Verjetno eh, ima smisel, da bi o tem razmišljali istočasno namreč eh, nova lasta sredstva so novost in jih bo verjetno eh, potrebno temeljito pripraviti in uveljaviti in bo to terjalo precej časa. In morda bi bila možna zamisel ta, da bi nekatera nova sredstva služila kot dodatek že uveljavljenim in obstoječim virom in oblikam eh, obdavčitev v Evropski uniji oziroma država članicah. S tem bi nekako istočasno eh, zagotovili zgodnejši vstop novih lastnih sredstev, eh, hkrati pa nam ne bi bilo potrebno začeti povsem od začetka. To je morda samo nek pomislek v zvezi s tem. Strinjam se, da bi lahko veljalo splošno načelo, da tisti viri, ki izhajajo iz pristojnosti skupnosti, eh, bi načeloma morali romati v proračun skupnosti. Eh, regresivni učinek tega, da se nanašamo, da se zanašamo na DDV, Eh, no, verjetno bodo tisti kolegi, ki bolje poznajo to področje, lahko ponudili odgovor. Ampak eden od govornikov je omenjal, eh, čeprav je podal zelo pozitivno mnenje glede poročila, ampak rečeno je bilo, da je morda priprava poročila terjala oziroma trajala dlje, kot smo pričakovali. To je zelo zanimivo. Gre pravzaprav za zelo obsežno poročilo, ki ga je bilo potrebno pripraviti. Ampak vendarle mislim, da je bila prisotna neka temeljna modrost pri vseh treh institucijah, ko so pripravljale mandat za to poročilo. To se je dogajalo leta 2014, ob začetku leta 2014 in kot rok je bil postavljen konec leta 2016, kar je zelo velikodušno. In seveda se nam je zdelo, da bi bilo tvegano, če bi pripravili poročilo prej, če ne bi v celoti izkoristili časa, ki nam je bil dan na voljo. Pravzaprav smo poročilo dejansko končali decembra 2016. Ampak pravim, da je bila to pravzaprav modrost, kajti toliko stvari se je zgodilo v zadnjem letu delovanja naše skupine. Uh, da če bi bili morali končati poročilo, naprimer do sredi leta 2015 ali do konca leta 2015, bi bilo tudi tehnično nemogoče. Zama, kar bi bilo tehnično mogoče, pa vendarle ne bi bili sposobni eh, ponuditi tudi pogledov na posledice brexita, na povezavo med proračunskimi vidiki in novimi funkcijami Evropske unije na področju preseljevanja, naprimer. Tako da mislim, da smo lahko hvaležni vsem trem institucijam, eh, ne toliko zato, ker so nam dale na voljo toliko časa, ampak ker so predvidele časovni okvir, ki je bil tako bogat, Eh, s pozitivnimi in negativnimi eh, novimi dogodki v Evropski uniji, ki eh, vplivajo na področje, s katerimi smo se ukvarjali. Še kratek odziv na vprašanje, kakšni so naslednji koraki. Na to bo verjetno odgovoril predsednik Artui. Eh, ampak lahko povem, da kar zadeva mene osebno in tudi kar zadeva eh, kolege, da bo potrebno nadaljevati s pedagoškim delom, da bo potrebno razložiti eh, javnosti, eh, medijem in vsem ostalim, kakšen je pomen dela, ki smo ga opravili, potrebno bo sodelovati v javnih razpravah. E, domnevam, da se bo to izkazalo za koristno in s tem prihajam tudi do zadnje točke, ki bi jo želel izpostaviti. Kot je izpostavil nekdo izmed vas, bodo v tem mestnem času potekale volitve v številnih državah članicah in te volitve utegnejo predstavljati nekako polena pod noge za resne razprave na tem področju. Ampak eh, moj komentar pedagoške narave bi bil ta, da bi želel povabiti predstavnike vlad, predsednike vlad, finančne ministre, da razmislijo o naslednjem. uh, volilne in uh, referendumske odločitve po vsej Evropi postajajo precej problematične in nekako eksplozivno je govoriti o Evropski uniji v domačih političnih razpravah. In številne stranke, ki eh, nosijo odgovornosti v vladah ali same ali pa v koalicijah, eh, vidijo težavo v tem, kako se lotevati eh, evropskih tem v povezavi z evroskeptičnimi strankami, z nacionalističnimi eh, strankami, ne bom upravil izraza populističnimi strankami. Ampak ti predsedniki vlad, ti finančni ministri bi morda lahko razmislili o naslednjem. Poskušamo uh, odtegniti glasove euroskeptikom in nacionalistom s tem, da smo finančno velikodušni. Torej, tako da poskušamo, kadar se le da, zmanjšati davčno breme v državah in na ta način nekako pridobiti vsaj kakšno politično točko, v uh, ocenah, ki jih, uh, si jih o strankah ob, oblikujejo volilci. Ampak morda bi morali razmisliti o tem, da razlog, zakaj v številnih državah to vrstne stranke prejmejo številne glasove, niso tako zelo povezani z strogo ekonomskimi vidiki, z ravnjo obdavčitje, uh, ali z eh, kupno močjo državljanov, temveč ima to te dni več opravka s temeljnimi življenskimi skrbmi in strahovi glede preseljevanja, glede beguncev, glede terorizma, glede notranje in zunanje varnosti. In vsem tistim ministrom ali premijejem, eh, bi potem lahko rekel tudi, da ravno vse to so javne dobrine. To niso dobrine, ki bi jih lahko kupili v supermarketu z višjo kupno močjo. In vi, vedno trdite, da države članice posamezno, posamezno oziroma kot take niso več sposobne zagotavljati vseh teh javnih dobrin, eh, s katerimi bi lahko dejansko izboljšali kakovost življenja svojih državljanov, ker bi se počutili bolj varne, ker bi imeli občutek, da živijo v urejeni družbi in tako dalje. In zato je morda tudi iz volilnega vidika v vašem interesu, da razmislite o tem, da bi morda bilo potrebno ustrajati pri tem, da mora Evropska unija igrati vidnejšo vlogo. Je namreč vredno edina organizacija oziroma edini, edino telo, ki lahko zagotovi vse tisto, česar si vaši voljivci in državljani tako zelo želijo ampak eh, če razmišljate o nekih novih funkcijah, ki naj bi neizogibno sodile na evropsko raven, potem ste morda pripravljeni narediti tudi zadnji korak in reči, dobro, ampak če hočemo biti odgovorni in verodostojni, eh, bodo verjetno za nove funkcije potrebna tudi nova lastna sredstva. Tako da po tej plati podporniki Evropske unije in podporniki bolj proaktivnega proračuna ne bi smeli biti tako sramežljivi. In mislim, da bi lahko bolj dejavno nastopali in bi seveda morali tudi podrobno prebrati poročilo. Naprimer, v današnjem časniku Handelsblad eh, na spletu sem videl komentar nekoga, ki ga zelo spoštujem. Gre za nemškega eh, namestnika finančnega ministra Jensa Špana, ki so ga spraševali o odzivu Nemčije na naše poročilo. In na hitro je odgovoril, povsem nepotrebno je. Ne bi smeli govoriti o več denarja za evropski proračun, ampak o tem, kako bolje porabiti sredstva. Mislim, da bi podrobno branje našega poročila moralo biti zelo pomirjujoče, ko gre za pomisleke, kakršne izražate ta posameznik in kot jih izražajo tudi eh, vodje drugih vlad držav članic. Hvala. Najlepša hvala. Eh, in vse to boste verjetno povedali tudi na tiskovni konferenci. Alana Masur. Predsednik Moti je odgovoril na večino vprašanj, ampak lahko vendarle še nekaj dodam. Hvala vsem kolegom za čestitke in pohvale. Ne smemo pozabiti pri tem na Anne Montagnon, ki je bila eh, tista, ki je imela v rokah pero in ki je zelo skromno tam nekje v zadnji vrsti. Anne, lahko stanete. Eh, torej, bila je naša zelo tesna sodelovka. Uh, in je pravzaprav. Uh, in potem je tu tudi še gospod Vitre, ki je uh, vodil parlamentarno delegacijo. Marja Monti mislim, da je uh, odgovoril na zelo inteligentno pripombo. Uh, vsaj v svojem imenu, namreč Žerar eh, Deprej je prej dejal, da od trenutka, ko se odločamo o evropskih politikah, ki eh, zadevajo eh, sredstva, eh, oziroma eh, pridobivanje sredstva, bi morali ta sredstva takoj nameniti v evropski proračun. In mislim, da smo po tej plati zamudili ogromno priložnost in sam se čutim za to odgovornega. Eh, Eh, to bi bo verjetno prislužilo par let v peklu, kajti sam sem takrat bil predsednik eh, odbora za proračun. Ja, ja, če priznate, je to že bonus. Dobro, lahko se o tem pogovarjamo. Ampak eh, izgubili smo veliko priložnost pri ETS. Eh, torej, eh, gre za dražbe pravic do onesnaževanja, če smo malo vulgarni. In v svojih prvih ocenah smo se zmotili, ker je bilo vse skupaj slabo zasnovano. In uh, govorili smo o tem, da bi letni prihodek bil 30 do 40 milijard evrov. In tu gre za uh, evropsko zakonodajo, evropsko pravno podlago, evropski trg, ampak prihodki gredo samodejno v nacionalne proračune in nihče se na to ni odzval. In izogniti se moramo temu, da bi se kaj takega ponovilo. Slišali smo odličen primer in pri tej točki bi dodal dvoje. Najprej, Evropska okrogla miza, to je združenje velikih evropskih podjetij, Eh, dela na ideji, ki se mi zdi izredno zanimiva in sicer eh, gre za to, da bi vsi novi problemi, prihodnji problemi novih tehnologij, ampak eh, tu, ne, tu gre naprimer tudi za biozdravje, kar se lahko navezuje tudi potem na etična, pravna vprašanja. To je potrebno reševati tudi na evropski ravni. In če in da ne smemo eh, se v prihodnje omejevati na 28 zaprtih sistemov. Ko gre za digitalno področje, naprimer, je neumnost predvideti 28 različnih nacionalnih zakonov za eh, varstvo podatkov. Ja, si me prehitev, sem hotel to reči. Britanski kolegi so, o razmišlj so razmišljali o nekem davku na Google. Ampak, ko gre za specifične probleme, ki so zelo občutljive narave, naprimer obdavčitev v elektronskem oziroma digitalnem sektorju, ne potrebujemo 28 sistemov, ampak enega samega, evropskega. In to, kar lahko dodam tu, je, da kar zadeva harmonizacijo davčne osnove, tudi ko gre za obdavčitev eh, prihodkov podjetij, po vzoru tega, kar smo naredili v zadnjih 30 letih pri davčni osnovi za DDV, je komisija po številnih predlogih eh, komis, eh, parlamenta in po eh, LuxLeaksu predložila predlog, ki ga poznamo pod kratico CCCTB. Sam sem bil pročevalec za to v odboru Ekon in v predlogu, ki smo ga podali, se pojavlja to, da ko bomo harmonizirali os, eh, davčno osnovo določenih davkov, kot naprimer DDV, lahko dodamo nek majhen delček eh, obdavčitve, s katere se financira Evropska unija. In če bomo v prihodnje to naredili pri obdavčitvi prihodkov podjetij, ne vidim razloga, zakaj bi eh, nekaj. Eh, desetink odstotka ne dodali eh, obdavčitvi in iz tega financirali evropskega proračuna. Strinjam se eh, s pripombo, da en odstotek ni dovolj. Eh, če sploh, če želimo biti svetovna sila, ampak novi elementi, ki nam bodo pomagali biti prepričljivi, je eh, vedno večje, element, vedno večje število elementov, ki niso vključeni v eh, proračun. Naprimer, sredstva za eh, Turčijo in eh, sirske begunce ni bilo sredstev v proračunu in zato smo ustvarili sklad, ki se pravzaprav financira iz prispevkov BNP držav članic. In to je ta famozna tabela, ki smo jo prej omenjali. In Tudi tu imamo dobro podlago, da rečemo, bodimo resni, dejansko evropska politika eh, stane bistveno več kot en odstotek, če upoštevamo še vse te proračunske satelite. Eh, vse to se financira eh, v povsem nepregledno, ni pod nadzorom Evropskega parlamenta, kar zadeva parlament, nacionalne parlamente, pa so pač vlade pojasnile, da nacionalnim parlamentom, da je to pač bil dogovor, ki je bil sprejet in tako, je, in tako to pač je, ni bilo druge možnosti. Tako da mislim, da, da se moramo izogniti podvojevanju in da se moramo zavedati, da smo spostavili sistem, ki ga nihče ne ovladuje da eh, je pravzaprav izgub bistveno več, kot se zavedamo in da nihče tega nima pod nadzorom. Kar zadeva eh, DDV, kolega je to omenjal, eh, ampak vidim, da ga ni več, tako da mu bom odgovoril, kdaj drugič. Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo nekaj kratkih pripomb. Naj vas opomnim na medparlamentarno parlamentarno konferenco, ki je potekala pred nekaj meseci in ki mislim, da je presegla pričakovanja, vsaj moja pričakovanja. Bil sem prisotna na več konferencah, ko nacionalni parlamenti nikakor niso bili pripravljeni govoriti o obdavčitvi, o spremembah proračunov eh, ali o čimrkoli sorodnem, ampak tokrat je bilo drugače. Uh, Na konferenci smo videli, da vsaj tisti, ki so se oglasili, ne, ne izključujem, da obstaja tudi drugačni, drugače misleči, ampak veliko je bilo socialistov, to drži. Rekli so, da je potrebno odpraviti rabate, da je potrebno prihodke poenostaviti, da je potrebno ohraniti financiranje na podlagi. Um, BNP, ampak da je potrebno to dopolniti in vse to je v poročilu. Imamo zelo praktične predloge, kako bi lahko vse to zagotovili. Tako da ne bi izpustil te priložnosti, da vključimo razpravo nacionalne parlamente, kajti oni bodo konec koncev eh, odgovorni za sprejemanje davkov. Mi lahko na dolgo in široko razpravljamo, ampak nacionalni parlamenti odločajo o obdočitvi, tako da jih moramo ohraniti na svoji strani in jih vključevati to bo verjetno eh, neke vrste eh, novost, kajti kaj več kot medparlamentarno konferenco si bomo morali umisliti vsake toliko, ampak tudi regije in nacionalni parlamenti so, ključne, so ključnega pomena, če želimo zagotoviti ustrezne reforme. Najlepša hvala, zaključili bomo. Najlepša hvala eh, vsem, ampak kot pravi gospod Tomaj, niso vedeli, da je nemogoče, zato so to storili mislim, da smo prišli do konca neke vrste cikla in pravzaprav eh, je tu proračun kot neke vrste pedagoški element in eh, vi ste tu neke vrste priče, vi ste opravili svoje delo in zdaj je žogica na strani. Eh, parlamenta, sveta in uh, komisije. Kar zadeva parlament, eh, Ne dvomim, da se bodo pročevalci hitro lotili dela in da bomo eh, zelo hitro obravnavali vaše poročilo v kontekstu prihodnjega večetnega finančnega okvira. Mrsika je na kocki. Evropa je odmaknjena od državljanov, proračun ni proračun za državljane in naša. Naloga je, da nagovorimo državljane in da zagotovimo, da bo tudi proračun skladen z željami in potrebami državljanom. Predvsem pa moramo dokazati, da obstaja evropska dodana vrednost in to je naša dožnost. Pokazati moramo tudi, da obstaja parlamentarna dodana vrednost in omenjali ste med parlamentarno konferenco. Eh, mislim, da bi bilo primerno, če bi s februarjem, uh, morda na novi eh, medparlamentarni konferenci dali na mizo tudi vaše poročilo in nadaljevali razpravo z nacionalnimi eh, parlamenti. Marijo, predstavniki tiska vas čakajo, delo še ni končano ker nas boste seveda morali spremljati, nas spodbujati, ampak eh, mislim, da obstaja veliko zagona, veliko energije. Mislim, da tudi vprašanja, ki so bile danes postavljene, kažejo na eh, bogat vir inteligence in upam, da bo to tudi navdih za več politične inteligence. Hvala. Alors, je voudrais vous indiquer, mes chers collègues. Dragi kolegi in kolegice, naslednji sestanek bo potekal 25. in 26. januarja. Ob 11.45 pa sledi sestanek koordinatorjev. Od 11.45 do 12.30.